Uh, Lahko vam povem, da imamo skupno sejo odborov Ekon in Libe. Glasovali bomo o začasnem sporazumu in dogovoru s trialoga v zvezi z nadzorom nad gotovino, ki prihaja v EU in zapušča EU, Meri Delvo in Delvo gospod Lopes Aguilar sta bila soporočevalca, želite kaj povedati? Ne? Hvala, gospod Delvo, hvala osebju in hvala tistim, ki so pripravljeni glasovati za pogajanja so bila dolga in zdaj bomo pokazali, da je EU pripravljena nadzirati gotovino na mejah. Hvala gospe Delvo za to, da smo prišli do sem. Hvala za zahvalo